Dragi prijatelji, začeli bomo sejo in upam, da ste vsi, ki boste sodelovali pri glasovanju, že tukaj in da ste se usedli na svoje mesta v dvorani, tako da bomo tudi mi vedeli, kdo ste. Kaj ti eh, res eh, želimo biti prepričani, eh, da vsi, ki da ste vsi, ki tukaj sedite, tudi upravičeni do glasovanja. Najprej pa naj vam povem, da smo dobili sporočilo našega predsednika, to je Tomas Hendl, ki se vam želi zahvaliti za podporo, ki jo je dobil v današnjem glasovanju za predsednika tega odbora. Če tudi še, se še ne more udeleževati sej parlamenta. sedaj prejema kemoterapijo, ampak upa, da se nam bo ponovno pridružil čez nekaj mesecev. Torej, to je sporočilo, ki sem vam ga želela posredovati. Nekateri smo bili v neposrednem stiku z njim eh, tekom. Eh, tega meseca in eh, preteklega meseca, ampak eh, želela sem vam prebrati njegov odziv na današnje glasovanje. Upam, da ste seboj prinesli glasovalne kartice in da ste jih ustavili na pravo mesto. Start, uh, the... In bomo začeli z glasovanjem. Najprej. Razrešnica 2015, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija. Začeli bomo z eh, kompromisom številka 1, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 2, za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 10 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 14 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 14 za proti vzdržani zavrnjeno, Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Želite preveriti kompromis 5. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 43 glasovi za. Želimo pisno obrazložitev. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Želite preveriti predlog spremembe 18, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne vidimo rezultata. Ali lahko pokažete rezultat, prosim? Moramo ponoviti glasovanje, torej predlog spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja 18. Predlog spremembe 18 je zavrnjen. 26 glasov proti, 21 glasov za. Predlog spremembe 19 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj še glasovanje o osnutku poročila, o tako spremenjenem osnutku poročila, poimensko glasovanje. Nekdo še ni glasoval? Dobro. Konec glasovanja sprejeto. 46. Sedaj pa eh, osnutek poročila Marian Harkin, razresniča za leto 2015 in sicer za CDFO, predlog spremembe 1 za proti vzdržanje sprejeto. Prav do svembe 1 želite preveriti elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 glasov proti in 19 za. Kompromisni predlog 1 za, proti, zdržani sprejeta. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 7 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11. Gre za ustni predlog spremembe gospoda Paširja in pa poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12, eh, glasovanje po delih, prvi del, notes that there was a downward salary adjustment in attractive, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto in drugi del, za, proti, vzdržanje sprejeto. Želite preveriti drugi del predloga spremembe 12? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. S petimi glasovi razlike. Kompromisni predlog 3. Ne se opravičujem predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. In kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, torej bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 45 glasovi za. Čestitke, gospi Harkin. Za ti dve prvi poročili, sedaj pa prehajamo k Razrešnici za leto 2015 in Evropski fondaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Predlog spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. a ta je brezpredmeten. In smo pri predlogu spremembe 9. E, in glasovali bom tudi v predlogu spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za in pa predlog spremembe 19 sta namreč identična za proti vzdržani sprejeto in predloga spremembe 20 in 21, ki sta tudi identična, kdo je za proti vzdržani zavrnjena. In torej bomo glasovali v tako spremenjenem osnutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta z 48 glasavi za in 3 glasavi proti. In prehajamo k naslednjemu osnutku poročila. E, spet je poročevalka Marian Harkin in gre za EUSH. Predlog spremembe 1 in 2 sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena predlog spremembe 3 z ustnim predlogom spremembe gospe Tomc in pa poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. In bomo glasovali o osnutku eh, poročila, o tako spremenjenem osnutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 48 glasovi za in 3 glasovi proti. In smo pri razrešnici za leto 2015 in sicer gre za ETF Marin Harkin, predlog spremembe 1 za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje, torej glasujemo konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 2 je brez predmeta. Ne, glasovati moramo o predlogu spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjena. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 6 za, proti vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 7 eh, in predlog spremembe 8 sta identična za, proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 9 skupaj s predlogom spremembe ne. Samo predlog spremembe 9, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem osnutku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 46 glasovi za. Sedaj smo pri razrešnici za leto 2015 in sicer glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračunsko leto 2015. In začeli bomo z kompromisnim predlogom ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Komprom, predlog spremembe ena, ne. Kompromisni predlog dve, se upravičujem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri, za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o kompromisnem predlogu 3. Konec glasovanja. Sprejeto z 34 glasovi za. Predlog spremembe 9 in pa 10 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejeto. Tako, eh, sedaj pa elektronsko glasovanje o tako spremenjenem osnutku glasujemo. Konec glasovanja. 43 eh, glasov za. In sedaj, kaj sledi? Smo pri osnutku poročila o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Gre za sklad EFSI. In začeli bomo s kompromisnim predlogom 1. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis dve za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto. 12 za proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z dvema glasovoma razlike. Predlog spremembe 13 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. A je kakšen problem? bi morali počakati na kolegico. Če boste zares hitri, lahko mogoče spremenite rezultat. Bomo še enkrat glasovali o predlogu spremembe 13. Še enkrat glasujte, prosim, konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 24. Predlog sprejme 14. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Ne, ta je brezpredmeten. Ne, ni brezpredmeten. Predlog spremembe 15. Do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 17, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 18, za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 4, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 29, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 30, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 31 za, proti zdržani zavrnjeno, predlog spremembe 33 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50 za, predlog spremembe 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto, potem pa predlog spremembe 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 62 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 63 za, proti vzdržani zavrnjeno, proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 71 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 73 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 74 za ne se upravičujem. Kompromisni predlog 11 za proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 89 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 90 za proti vzdržani sprejeto. 91 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 100 za proti vzdržani sprejeto, 101 za proti vzdržani sprejeto, 102 glasovanje po delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 103 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Je brez predmetanja? Ne. Ta je brez predmetanja. Aha. Zdaj pa bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 41 glasovi za in 10 glasovi proti. Najlepša hvala. In smo pri naslednjem glasovanju. Najlepša hvala. To pa je osnutek mnenja in sicer gre za predlog uredbe o čezmejni izjavi med Unijo in tretjimi državami in tako naprej in tako naprej. Pripravljalka mnenja je Helga Stevens. Predlog spremembe 2. Predlog spremembe 20, 21 in 22. Ne. 2, 20 in 21. To so identični predlogi sprememb. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloga spremem 4 in 26 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 28 za proti vzdržani. Sprejeto predloga spremem 5 in 29 sta identična, pa tudi 30 in 31. A ne. Ne, smo pri predlogu spremembe 30 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. In potem, predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog s prim besedem za proti vzdržani sprejeto. 8 za proti vzdržani. To bomo morali preveriti. Predlog spremembe 8. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 31 glasovi proti. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Se opravičujem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasovi za. Uvodne izjave, predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 13 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 15 za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 16 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog C za proti vzdržani sprejeto. In sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku poročila in sicer bomo imeli poimensko glasovanje sprejeto z 49 glasovi za. Odličen rezultat. In prehajamo k kosnutku mnenja eh, Helge Stevens gre za predlog direktive o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami in tako naprej. Začeli bomo z glasovanjem. Kompromis A. Kdo je za? Proti zdržani sprejeta. Kompromis B za. Proti zdržani sprejeta predlog spremembe 34 za proti zdržani zavrnjeno, predlog spremembe 35 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 36 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 37 za proti vzdržani sprejeto, sprejeto, predlog spremembe 38 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog C za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 9 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 10 za proti vzdržanje. Rekla bi, da moramo to preveriti torej elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 28 glasovi. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto predloga sprememb 2.16 oziroma predloga sprememb 2.16 in 17, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog E za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 za proti zdržani sprejeto. Kompromis F za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 5, eh, 26 eh, in 27. Kdo je za eh, proti vzdržani sprejeto? sprejeto in še zadnji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o tako, eh, tako spremenjenem mnenju. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 49 glasovi za. Zdaj pa k naslednjemu poročilu. Okay, the... Torej, zaključili smo z glasovanjem. Hmm. <clears throat> hmm.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 z kancerogeni in mutageni na delovnem mestu. Gre za spremembo direktive 2004 skozi 37 ES. Najprej bom povedala nekaj besed v uvod, kajti jaz sem poročevalka za uh, to temo. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje in za konstruktivne predloge sprememb. V glavnem. Vem, da to ni eh, lahka tema, zaradi tega, ker je izjemno tehnična in eh, zaradi eh, tega, ker imamo številne nasprotujoče si mnenja. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste podprli moje predloge sprememb veliko vas je bilo in še prav posebej bi se rada zahvalila eh, za to, da ste me pri, podprli pri razširitvi uporabe te direktive. Vem pa, da je kar nekaj nasprotovanja. Vendar pa je dejstvo, da delavci niso dovolj zaščiteni pred temi snovmi. In eh, direktiva o kemičnih snovih eh, ni eh, zavezojoča in direktiva o eh, nosečih ženskah ne ščiti nosečnic, ki niso obvestile svojih nadrejenih o nosečnosti. Vendar pa govorimo tukaj ne samo o nosečnicah, ampak o skoraj da treh milijonih zaposlenih. če uh, ta sprememba ne bi bila potrebna, zakaj je prišlo do izboljšanja v Franciji in Nemčiji, kjer imajo zavezujoče uh, mejne vrednosti. Uh, vsem tistim, ki ste uložili uh, predloge sprememb, lahko zagotovim, da bom uh, skušala uh, najti uh, kompromise če bomo našli splošen sporazum, potem lahko podrobneje pregledamo eh, to besedilo in eh, poskrbimo za tehnične prilagoditve. Tukaj imam članek eh, in sicer, za, in sicer gre za reportažo v časopisu Evropske unije, gre za tovarno na nizozemskem. kjer poteka boj z kemično industrijo Dupont. Rodilo se je veliko otrok eh, z invalidnostjo in eh, radi bi vedeli več o težavah z kemičnimi snovmi v tej tovarni. Rada bi vam tudi zagotovila, Namreč vsem tistim, ki ste podali predloge sprememb, da bom skušala vključiti kar največ predlogov sprememb v svoje poročila. Nekaj uravnoteženih predlogov sprememb je, eh, ki upoštevajo eh, različne deležnike in eh, te predloge sprememb si bomo natančneje ogledali. Ta odbor predloga. Eh, seveda želi sprejemati politike eh, na podlagi trdnih dokazov, vendar pa se moramo eh, spomniti tudi tega, da tukaj ne gre zgolj za znanstveno določene varne mejne vrednosti. Kot je dejala komisija pri naši zadnji seji na to temo, je edina možnost, da zagotovimo popolno varnost zaprtja vseh tovarn, ki uporabljajo te snovi in to eh, je seveda nerealističen predlog. Torej, zato sem želela podariti, da je to realističen odbor, eh, ki pa eh, skuša najti najboljše možne rešitve potrebno je upoštevati tako javnost, kakor tudi eh, podjetja in eh, obveščanje javnosti in podjetij, vendar pa gre za političen proces. Mislim, da je pomembno, da prisluhnemo vsem deležnikom, hkrati pa ne smemo pozabiti, da eh, tisti, ki so oboleli za eh, rakom eh, na delovnem eh, mestu, nimajo enakih možnosti kot lobisti, ne morejo trkati na naša vrata, ne morejo nam uh, pošiljati pisem, ne morejo najeti nekoga, ki bi to počel na mesto njih. Tisti, ki so to počeli v preteklih mesecih, imajo veliko denarja. Zato pa uh, ne smemo pozabiti tudi na navadne državljane, ki so uh, zboleli, ki so bolni in mislim, da imamo še večjo odgovornost do njih. In uh, ko govorim uh, o vseh deležnikih, ne mislim, da se je potrebno strinjati z vsemi uh, deležniki, ampak uh, da moramo na koncu sprejeti politično odločitev. Preden dam besedo poročevalcem v uh, senci, pa bi rada omenila še uh, nove predloge mejnih vrednosti strani uh, komisije. Uh, pozdravljam napredek, ki ga je naredila komisija vendar pa sem nekoliko presenečenja, moram reči. Kaj ti v tem odboru smo uh, že razpravljali o novem svežnju, ki pa je manj ambiciozen, kot smo pričakovali. Moje poročilo v veliki meri temelji na predlogu, ki ga je podala Evropska komisija in sicer, da bo ta svežen vseboval vse dvakrat toliko eh, snovi eh, kot pretekli svežen. Eh, Recimo, eh, da bodo vključili tudi eh, izpušne pline dizelskih motorjev. Hm, upam, da bo komisija vključila eh, več snovi. No, Zdaj pa mislim, da bom dala besedo poročevalcem v senci. In uh, besedo podajam gospodu Rolanu. Eh. Hvala. Vsekakor je to zapletena tema, ampak tudi zelo pomembna. Gre za temo, ki je pomembna za zdravje delavcev, je pa ta tema pomembna tudi za podjetja in treba upoštevati tudi socialne partnerje, namreč, da se najde ustrezne dogovore z akteri na terenu glede teh snovi. E, politika zaščite delavcev mora biti bolj e, ambiciozna, hkrati pa mora biti tudi taka, da se jo da izvajati na terenu. Torej, najti je treba ustrezno ravnovesje, ki pa ga je težko ugotoviti. Sam uh, sem podal nekaj predlogov sprememb in še jih bom. Uh, bom se pa oprl na delo znanstvenega odbora in tudi uh, delo svetovalnega odbora uh, glede zdravstvene varnosti. Uh, ta odbor se stavljajo predstavniki držav članic. Mm, treba je doseči dogovor med eh, socialnimi partnerji, znanstveno skupnostjo in tako naprej, ampak eh, to soglasje je pogosto težko doseči, ker eh, obstajajo nerazumevanja na obeh straneh. Ne bom zdaj predstavljal posameznih predlogov sprememb, to bi bilo predolgo. Reprotoksične snovi bi tudi morali vključiti, kot je rekla naša poročevalka določene države so to že naredile, eh, so tukaj bolj napredne. Eh, pri našem dosegu pa je zapleteno tudi vprašanje lesnega prahu eh, in znanstveni odbor pravi, da ni potrebe po razlikovanju med prahom mehkega in trdega lesa in sam se s tem strinjam. Ampak tukaj obstajajo različna mnenja med partnerji, med socialnimi partnerji in pa znanstveno skupnostjo. In uh, sam bi predlagal, da se osredotočimo uh, tudi na predlog uh, socialnih partnerjev uh, glede omejitve 3 mg na kubični meter. Mislim, da je mm, pomembno vedeti tudi, da se. Uh, te snovi še razvijajo, novi produkti, nove molekule prihajajo vsak teden, zato je treba podrobno spremljati to področje. Potem so tu še druge snovi, ki jih je svet eh, tudi eh, obravnaval. Določene države so že uvedle omejitve. Eh, imamo kristalinični silicijev dioksid, naprimer, In uh, sprejet je bil dogovor, ki se mi zdi uh, zelo pomemben, kaj ti dogovorili so se akteri na terenu in mislim, da kadar pride do tega, moramo mi take dogovore upoštevati. Um, šlo je za omejitev en miligram na kubični meter. Treba pa je vse čas spremljati tudi dobre prakse in jim slediti, zato da se bomo izognili negativnim učinkom na zdravje delavcev. V svojih predlogih sprememb eh, sem podal nekaj eh, predlogov. Eh, komisija pogosto odloča sama prek delegiranih aktov, sam se s tem ne strinjam in logika je v tem, da pri delegiranih aktih gre za manj pomembne zadeve, ne za ključne vsebine, tako kot se dogaja v tem primeru. pričakoval sem tudi sam eh, širši svežen strani komisije, več predlogov, pa eh, me je komisija razočarala, tako kot tebe, Marita. Treba je upoštevati, da so stvari povezane in da potrebujemo isto stopno ambicij, kot smo jih že imeli. Zato pričakujemo še eh, bolj obsežne predloge strani komisije sam eh, sem svojim uradom vsem na razpolago za pogovor. Mislim, da ne smemo stvari eh, poenostavljati, treba je imeti poglobljeno razpravo in mislim, da bomo eh, skupaj s podpredsednik in poročevalci v senci lahko pripravili dobro besedilo. Potrebujemo nekaj konkretnega kar bo odgovorilo na skrbi delavcev in podjetij na terenu. Potrebujemo ambiciozen dogovor tudi eh, s svetom, kaj ti na tem področju napredka ni bilo že zadnjih deset let in res ga potrebujemo. Hvala. You, Hvala, gospa McIntyre. Je poročevalka v senci skupine IKR, e pa je ni.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 Tu smo predlagali, dobili eh, nove mejne vrednosti. Komisija je kontrolirala mejne vrednosti in to je trajalo leta in leta. Te mejne vrednosti pa morajo biti sorazmerne in morajo temeljiti na znanstvenih dognanjih. Eh, kolegica McIntyre meni, da moramo preprečiti predlaganje menjih vrednosti, ki se jih ne da uresničiti. Naprimer, eh, kristalinični silicijev dioksid. Tu se predlaga nič cela, nič eh, pet. Eh, to je številka, ki se ne da uresničiti. Tudi ni nobenih meritvenih tehnik, ki bi izmerile eh, tako eh, nizko številko. To je nerealistično. Potem naslednja stvar so kemične snovi, eh, ki so stropene za razmnoževanje. Obstaja sicer volja, da se zmanjša izpostavljenost takim eh, snovem, eh, in sicer tako, da se zmanjša čas izpostavljenosti na najnižjo možno raven. Evropska komisija bi tu morala spodbujati podjetja, da dosežejo čim nižjo izpostavljenost, vendar tu ne morejo predlagati meja, da se zmanjša čas izpostavljenosti na najnižjo možno raven ki so tako nizke, da jih ne moremo realistično izvajati. Mi že imamo predpise, ki ščitijo sodelavce. Sedaj je treba eh, zmanjšati čim bolj še čas izpostavljenosti. Če sprejemamo eh, omejitve za vse sodelavce in sodelavke bi morali najprej opraviti profilaktično zdravstvene preglede, to je pa spet nerealistično, ker bi to eh, močno obremenilo naše zdravstvene sisteme. Direktiva se osredotoča na preprečevanje. Tako je to eh, zapisano v uvodnih izjavah. Ne vem pa, kako kako naj to realistično uveljavljamo. Meritve na tako nizki ravni so nemogoče, ne da se jih izvajati in zaradi tega tudi menim, da vsega tega ne moremo uresničevati. Hvala lepa. Thank you. Uh, Renate Weber. Hvala. Renate Weber, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da se vsi strinjamo, da je predmet te razprave zelo pomemben. Vsekakor je najpomembnejše preprečevati to, da ljudje zbolevajo. Treba jim je zagotoviti tudi specializirano pomoč. Sama pa bi rada na ta dosi pogledala tudi eh, z perspektive, kaj pomeni boljša zakonodaja. Deset let je kar dolgo časovno obdobje, da se pregleda nekaj, kar je tako zelo pomembno. In to v času, ko je eh, znanstveni napredek zelo hiter. Istočasno pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da je da je komisija predstavila tri različne svežne. Razumemo potrebo, da eh, je potrebna tudi eh, znanstvena študija učinka. Hkrati pa moramo pogledati, kakšna je situacija na terenu. Še veliko drugih študij je bilo izvedenih eh, in to so bile študije, ki jih je tudi financirala komisija. Boljše upravljanje mogoče ne pomeni tega, da se denar eh, porabi dvakrat ali trikrat za enake študije. No, eh, mislim, da tukaj v parlamentu obstaja široko soglasje, da se obseg eh, uporabe mm, te revizije poveča če pogledamo predloge sprememb, vidimo, da so številni pripravljeni glede na specifično situacijo v posameznih državah. Nekatere države imajo nižje, druge višje standarde in v tem postopku pogajan bomo morali nekako le doseči dogovor. Meni se zdi, da zaenkrat obstaja eh, kar eh, velika podpora za to, da se snovi strupene za razmnoževanje vključijo v direktivo. Spet tukaj govorimo o znanstvenih dokazih. Gre za tiste snovi, ki so tudi karcinogene in take snovi so tako in tako že vključene. Eh, pod kategorijo karcinogenih oziroma rakotvornih snovi. Mislim pa, da karkoli je lahko v korist delavcev in zaposlenih, eh, je torej treba vključiti. Še en vidik, eh, ki je zelo pomemben pri tej direktivi, je izvajanje. Izvajanje teh standardov. Mm, ni pomembno samo, da jih imamo na papirju, ampak da smo zelo previdni tudi glede naše zmogljivosti, da te standarde izvajamo v praksi. In v tem pogledu mislim, da bomo morali v pogajanjih razpravljati tudi o tem, tudi ko se bomo pogovarjali o predlogih sprememb. Pa še en vidik ki me ni povsem prepričal, ali pa niti ne. Ne vem točno, kako naj bi se ga izvajalo. Ta vidik je povezan z stalnim nadzorom zdravja zaposlenih. Tudi, ko zaposleni ne delajo na istem delovnem mestu in podobno. Če se bo zdravje teh zaposlenih slabšalo, to se bo pokazalo šele kasneje kako realistično je, da podjetja in delodajalci skrbijo za tak nadzor. In kako zagotoviti, da bodo ljudje na to gledali kot na del javnega zdravja, tako da bo država zagotovila mehanizme, da se preverja zdravje nekdanjih zaposlenih. Upam, da bomo vse to razjasnili še na naslednjih sestankih, ko bomo razpravljali o predlogih sprememb in ko bomo skušali oblikovati kompromise. Sama moram razmisliti, kako v svoji lastni politični skupini to razložiti in eh, jih prositi za podporo. Nekaj vidikov mi še ni eh, povsem jasnih, ampak razen tega pa mislim, da res potrebujemo napredek eh, pri tej direktivi. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Patrik Lerik je poročevalec v senci skupine GUE, pa ga ni tukaj. Je prisoten kak drug predstavnik skupine GUE, kar ima deli strani zelenih. Je ona tukaj? Ne. Potem pa Laura Adja za EFDD. Sì, grazie Presidente. Najlepša hvala. Gospa predsedojoče, ni bilo ravno lahko delati trajnostno eh, in učinkovito pri reviziji eh, te direktive. Eh, cilj te revizije je predvsem, da v prvo prilogo vključimo Eh, kristalinični silicijev dioksid in da določimo mejno vrednost, eh, ki bo v skladu z prilogo 3. Nažalost pa je bilo eh, tudi v tem primeru zelo veliko težav. Jasno je, da eh, je nemogoč trajnosten način dela na tem področju. Naj vam razložim. Tukaj gre za podjetja, ki proizvajajo keramiko in se srečujejo z velikim problemom. Eh, namreč eh, proizvodni cikl vseh izdelkov, ki vključujejo kristalinični silicijev dioksid, predvideva kilometre dolg prevoz. Kaj to pomeni? Če bi zahtevali, kar bi bilo tudi realistično, eh, omejitev, eh, potem bi podjetjem povzročili visoke stroške. Tudi, ko govorimo o varnosti delavcev, nikoli ne razmišljamo o možnosti naložb za podjetja, ki so trajnostna in ki prejemajo spodbude na državni ravni. Eh, problematika eh, je precej zapletena. Poskušala sem eh, podati nekaj trajnostnih predlogov, recimo kar zadeva zaščito posameznikov, kajti kolektivna zaščita je netrajnostna in neuzdržna za podjetja zaradi stroškov, ki so s tem povezani. seveda pa eh, lahko poskušajo zmanjšati uporabo eh, kancerogenih snovi in pri tem lahko uporabljajo izdelke, ki na nek način ščitijo eh, zaposlene. Eh, v tej direktivi ni govora o zaščiti posameznikov, razen če ste vi, kolegi, to opazili, jaz tega v direktivi nisem našla. Eh, v eh, primeru eh, izpostavljenosti kemičnih snovem pride do množičnih smrti. In če bi uporabljali za res trajnostne snovi, potem bi lahko v mestnem času, ki se prilagajamo na novo direktivo, zaščitili življenja. Eh, potem pa eh, lesni eh, prah. Tukaj je potrebno upoštevati podatke, ki so nam na voljo. Potrebno je spremeniti mejne vrednosti za to snov. Potem pa imamo tudi priporočila eh, iz obdobja 2003 in 2004 eh, in eh, sicer ta eh, priporočila predlagajo revizijo mejnih vrednosti. V eh, tretji prelogi naj bi določili mejne vrednosti za deset dodatnih kancerogenih snovi. Torej, zelo eh, dobro eh, veste, da ni uh, samo deset kancerogenih snovi, ampak da jih je precej več. Uh, in uh, komisija že predlaga dve novi uh, reviziji, zato da bi vključila nove kancerogene. Torej, uh, to je tako, kot če bi rekli uh, delavcem, uh, sedaj boste uživali malo manj s trupami, pa si bomo še naprej prizadevali za vas. Eh, torej eh, poskušali, poskušati moramo najti konkretne eh, odgovore. Po eni strani je seveda potrebno upoštevati potrebe podjetij, ki morajo preživeti na trgu, ki od njih pogosto zahteva, da znižujejo stroške, še prav posebej, ko gre za varnost zaposlenih. Ampak Eh, na drugačen način eh, ne moremo zaščititi eh, zdravja delavcev. Včasih zadostujejo že dobre informacije, pogosto nimamo epidemioloških študij o tem, kaj se dogaja v neki skupnosti, kjer se uporabljajo kemične, nevarne kemične snovi. Zelo dobro veste, kaj se je zgodilo v primeru azbesta. Eh, kajti upoštevanih je bilo le nekaj primerov eh, in eh, ne tudi vse druge oblike bolezni, ki so se pojavile zaradi azbesta. Torej, z uporabo epidemioloških študij bi lahko ugotovili, katere so dejanske patološke posledice izpostavljenosti kemičnim snovem. Eh, tukaj ne gre zgolj eh, za posamične eh, bolezni, ki lahko nastanejo recimo zaradi izpostavljenosti kristaličnemu silicijevemu dioksidu. Potrebne so boljše raziskave. Potrebno je poskrbeti za prehod na boljši način delovanja potrebno je poskrbeti za uh, trajnosten uh, pristop in hkrati vzdržen pristop in pričakovala bi več od Evropske komisije. Če si danes izpostavljen določenim kancerogenim eh, snovem, to pomeni, da boš zbolel v bližnji prihodnosti in Na ta način delavci torej niso zaščiteni. Eh, pripravljamo pot k popolni ukinitvi teh kemičnih snovi oziroma k nadomestitvi teh kemičnih snovi. Eh, za vsako kemično snov, ki jo danes ocenjujemo, obstajajo številne alternative, eh, ki niso škodljive zdravju in na ta način bi lahko boljše zaščitili naše zaposlene. Hvala lepa. Thank you, Gospa Melan. Hvala, gospa predsednica. Pri tem dosjeju mm, se zdi, da je veliko točk, ki jih je še treba razjasniti. E, torej, pri tem prvem in pa tudi pri vseh dosjejih, ki bodo sledili. Cilj našega dela e, naj bi bil, da e, predvidimo ukrepe. Ampak tukaj imamo celo vrsto prioritet. Prva prioriteta je seveda, da nadomestimo ukrepe Eh, določene te snovi, eh, snovi, ki veljajo za rakotvorne in mutagene v večini držav članic. Eh, s časoma bi jih morali povsem izločiti. Če jih ne moramo povsem nadomestiti, mora vseeno biti prva prioriteta varstvo delavcev in je treba zmanjšati izpostavljenost tem snovem. Mi smo vse bolj priča pa patologijam, ki imajo več eh, faktorjev. In eh, vse bolj se razkrivajo učinki karcinogenih eh, snovi. Mm, torej, tudi rakava obolenja imajo več dejavnikov oziroma več razlogov to, da bi razširili direktivo še na osnovi stropenja za razmnoževanje, je dober predlog. Um, torej, da bi vključili rakotvorne mutagene in pa uh, reprotoksične snovi, snovi stropenja za razmnoževanje. Uh, vendar pri vseh snoveh eh, ne eh, moremo dokazati eh, strupenega učinka za reproduktivno eh, zdravje. Eh, No, tukaj bi morda eh, potrebovali še dodatne raziskave. Vsi se soočamo z veliko zapletenostjo in tehničnimi vidiki tega dosija. Eh, znanstveniki eh, podajajo svoja mnenja, mi naj bi jim sledili, prav tako zdravniškim mnenjem, lahko pa bi to še razširili in moja skupina bi si želela, da bi bolj uveljavili previdnostno načelo oziroma da bi eh, eh, izvajali pregled tudi za snovi, ki niso na seznamu. V določenih državah eh, se določene snovi priznavajo kot rakotvorne in niso pa vključene povsod in mislim, da bi jih morali vključiti. No, potem pragovi, to tudi povzroča težave, težave pri ukrepih. Tehnični ukrepi ne bodo povsod enaki in določene vrednosti eh, eh, bi eh, morale biti, določene omejitve bi morale biti više, pa so se tukaj znižale in to je zaskrbljujoče. Mm, v igri pa so seveda tudi eh, delovna mesta. Eh, Naprimer, če pogledamo eh, trd les in prah trdega lesa, pa mehek les. Mm, države izven Evropske unije, ki so dejavne na lesnem trgu, predvsem Kitajska, bi lahko naše zaostrene standarde izkoristile In mi bi na ta način izgubili veliko eh, delovnih mest. Potem bi morali mi trgovati tudi z že predelanim eh, lesom. Eh, mislim, da bi morali upoštevati tudi ta vidik. Veliko je torej, elementov, ki jih bo treba upoštevati pri tem delu. Upam, da bo delo plodno, da bo privedlo do dobrih rezultatov. Naša odgovornost tukaj pa je ključnega pomena. Eh, Mm, sama sem relativno presenečena eh, nad tem, da eh, se tega poročila ne jemlje tako zelo resno. Imeli smo že več manjših poročil enega za drugim, ampak veliko časa smo že izgubili. Morali bi eh, obravnavati celoten svežen snovi skupaj. In drugi svežen, ki ga je predlagala komisija, je tudi v naših očeh nezadosten. Gospa predsedujoča, z veseljem bomo sodelovali z vami in pri tem dosjeju. Thank you, Mr. Bach. Hvala, gospod Bach, izvolite. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, jaz bi tudi govoril o predlogih komisije, ki jih eh, ne znam pravilno oceniti. V tem trenutku se mi ne zdijo pogumni, zastavljajo se številna vprašanja, saj tudi ne vemo, kaj bo še prišlo in kdaj bo prišlo. Manjka mi kontekst in doslednost v tem dosjeju. Svet je pa še bolj zadržan, oklevajoč. Sedaj smo zvedeli, kakšno je stališče sveta in zaradi tega moramo mi kot parlament in vi kot eh, predsednica eh, reče, da smo poročevalci v senci opravili dobro eh, delo. Parlament je tu zelo ambiciozen in mi se moramo pripraviti na zahtevna pogajanja. Mene ta dosje močno spominja na dizelski skandal. To pomeni, da poznamo problematiko, poznamo škodo, ki nastaja, razpravljamo o vrednotah, o času, o časovnici in sprejemamo dejstvo, da eh, mnogo ljudi utrpi zdravstveno škodo v umestnem času in to je postranska škoda. In to se mi zdi pravzaprav pravi skandal. Širitev področja uporabe eh, na eh, to področje raznoževanja se mi zdi v redu. Eh, sedaj imamo že dovolj znanstvenih dognanj, sicer se lahko teme lotevamo emocionalno ali pa tudi znanstveno. In mi kot parlament moramo iti po tej poti. Mi se moramo opirati na znanstvena dognanja, na raziskave, študije in določene vrednosti, ki že veljajo v določenih državah članicah. Ne smemo si dopustiti očitka, da to ni mogoče, da to ni izvedljivo. Nekatere države članice imajo namreč visoke standarde in mislim, da bi bilo dobro, da se orientiramo po teh visokih standardih. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala, gospod Becker, izvolite. Thank you for... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidim, eh, da imamo vsi večinoma isto željo in sicer želimo doseči maksimum. In zaradi tega prosim, ne naruzi, razumite me napak. Ne govorim proti temu, kar govori poročevalka, eh, ki v predlogu spremembe 21 pri eh, mejnih vrednostih Nostih sa ognje odporna keramična vlakna predlaga še zma, nadaljne zmanjšanje vrednosti. ki pa bi imel iste znanstvene učinke kot neka druga vre, vrednost, ki ne povzroča višjih stroškov. Če namreč eh, ugotovim, da imamo, če temu cinično pravimo, e, isto število mrtvih, se pravi nič. In e, če imamo identično število prizadetih, pri obeh vrednostih e, pa stane en prestop več milijonov, več kot drug prestop, Eh, in obremenjuje delo dajavca in delavca. Potem seveda zahtevam analizo tega dejavnika. Kaj ti, če naj je Če naj bi tu bil isti zdravstveni eh, učinek, ne smemo preveč vplivati na situacijo na trgu dela slišali smo pa tu upravičena vprašanja in sicer, kje lahko izboljšamo situacijo, zdravstveno situacijo. In poročevalko prosim, naj to še enkrat analizira in naj še enkrat razmisli o predlogu spremembe 21 in naj se eh, odloči za opcijo 2 na mesto opcije 3, ki ima iste zdravstvene učinke. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Ne vidim, da bi se želel k besedi javiti še kdo, zato naj podam samo še nekaj komentarjev. Nismo še v fazi, ko bi se že točno odločili, mm, kaj bomo predstavili komisiji. vse, kar smo predlagali, mejne vrednosti in pa snovi, vse to eh, je že uveljavil v določenih delih sveta, v državah članicah EU, v Združenih državah naprimer. Ne bom se spuščala v podrobnosti. ampak eh, nismo mi tega seznama izumili na novo. Želeli smo samo. biti kos situaciji, ne želimo biti na dnu seznama, ko se primerjamo z drugimi deli sveta. Moramo biti realistični. Mislim, da ni Eh, nobenega konflikta pri tem. Eh, tudi člani želijo, da smo realistični. Želimo biti vodilni v svetu uh, in biti primerljivi z drugimi deli sveta, katerim konkuriramo. Ne želimo torej biti na tem področju vrščeni eh, povsem na dno. Želimo biti vsaj nekje v sredini. Pa v tem trenutku še nismo na tem položaju. In kot ste rekli nekateri, zanima nas, zakaj je komisija tako malo snovi uvrstila na svoj seznam. Eh, obvestili so nas, da bo več svežnev, eh, več skupin eh, snovi, ki jih bomo obravnavali. Komisija bo besedo dobila kasneje, tako da nam bodo lahko povedali, kakšni so njihovi načrti. Kako si komisija predstavlja, da bomo realistični in krati dovolj ambiciozni. Imeli bomo še nekaj srečanj s poročevalci v senci v naslednjih tednih in takrat eh, bomo uh, skušali doseči ta realizem, hkrati pa potrebujemo tudi neko jasno stališče. Mi kot Evropa ne moremo biti na koncu seznama držav eh, pri tem področju. Moramo pogledati, kakšna je situacija za evropsko delovno silo, kakšna je situacija na trgu dela. Številni evropejci umirajo zaradi raka, ki ga povzročijo neustrezni pogoji na delovnem mestu. To je bila naša prva razprava in eh, mislim, da se večinoma vsi strinjamo. Za nas eh, je ta tema prednostne narave, torej da obravnavamo pogoje na delovnem mestu. Če mi dovolite, bom zdaj besedo dala komisiji tako da bomo lahko slišali še njihova pojasnila. In eh, upam, da bomo dobili tudi ustrezno eh, stopno ambicioznosti eh, strani komisije in pa vse potrebne informacije. Hvala. Thank you very much, Madame Rapporteur. Hvala lepa, gospa poročevalka, poročevalci v senci, poslanke in poslanci. Najprej bi se rada zahvalila za vaše dobro delo in vašo ambicioznost in pripravljenost, da ta pomembni dosje spravite na naslednjo raven. Vedno smo eh, veseli, če slišimo, da se strinjate z našo ambicijo, da se zaščitijo delavci na tem pomembnem področju. Najprej besedico o tem, kar ste razpravljali prej, če dovolite. E, res mislim, da je pomembno, da se doseže napredek pri tem prvem svežnju. E, razprave tečejo že dolgo in to e, je kot v nek krok, Eh, mi bi morali stvari ažurirati z novimi podatki, takoj ko so ti na voljo. Takoj ko dobimo znanstvene eh, podatke, pa moramo poslušati tudi socialne partnerje in potem upraviti to oceno učinka. In eh, kot ste omenili, to seveda zahteva zelo veliko časa in, in čas teče zelo hitro. Mi menimo, da je pomembno, da se eh, dogovorimo glede tega svežnja sedaj. Eh, naloga komisije je, da spremlja, ocenjuje na podlagi novih dognanj eh, in mi smo že začeli vsakodnevnim pregledom novih snovi. Omenili ste pač drugi svežen. ki ne vsebuje vseh eh, snovi, za katere ste menili, da bo v, bodo v njem. Razlog je v tem, da smo potrebovali dobre podatke. Eh, eh, o tem je treba govoriti v tristranskem odboru. Potrebna je temeljita ocena. To so dožnosti komisije in vsi ti pregledi za določene snovi še niso dokončani eh, sedaj januarja. Pri določenih snovih so obstajale nejasnosti glede eh, pravne definicije, vendar mislim, da moramo pozneje bolj natančno predstaviti celoten predlog. Eh, rada bi pozdravila tudi eh, sprejem eh, sporočila o zdravju in varnosti. Eh, to smo dobili 10. januarja. Tedaj smo tudi zastavili zelo ambiciozen program in želimo delati že na tretjem svežnju snovi, ki naj bi ga dokončali v začetku leta 2018 to eh, želimo dopolniti še z drugimi snovmi, ki morda niso rakotvorne, vendar tu za te druge snovi želimo imeti indikativne mejne vrednosti. In to naj bi bil eh, predlog eh, v okviru komitologije in ta naj bi bil tudi pripravljen k malu v naslednjih mesecih. Upam, da bomo nov predlog, torej drugi amantma lahko predlog Eh, predstavili enkrat, o poznejšem trenutku, tudi bolj obsežno kot sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Res upam, da boste to storili. To pomeni, da tudi odbor pričakuje vašo predstavitev. Mi smo zelo praktični. Realistični, hkrati pa imamo ambicije, preveč evropejcev umira zaradi izpostavljenosti s novem prahu, kemikalijam na svojih delovnih mestih. Zaradi tega mnogi evropejci zbolijo za rakom, ki so ga dobili na delovnem mestu. Obstajajo razlike med državami članicami, nekatere so na zelo nizki ravni, druge pa imajo že uredbe, ki jih želimo imeti za celo Evropo, mi ne, verjamo, ne verjamemo, da bi smeli dopustiti podjetjem, da v enih državah počnejo ene stvari, v drugih državah pa spoštujejo bolj ambiciozno zakonodajo. To bi bilo nepravično države članice Evropske unije morajo imeti isto raven podpore, zakonodaje, če to primerjamo z Ričom ali pa situacijo v ZDA, potem vidimo, da je raven bistveno višja. No, veseli smo, da bomo delali z vami na tem vprašanju in upam, da bomo v odboru našli čim višjo podporo za to, da bomo dosegli naše cilje. Torej vsekakor bomo v stiku s komisijo in s našim delom bomo nadaljevali v okviru sestankov. Eh, sporočevalci v senci in v odboru. Želi še kdo besedo preden? Eh, končamo to točko dnevnega reda. Dobro. Eh, naslednja točka, to je digitalizacija evropske industrije. To ni preveč kemikalij, kaj ne? se pravi pri digitalizaciji ne bomo toliko govorili o kemikalijah. Gospa Laurestin, vaša beseda. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, dokument eh, Komisije o digitalizaciji Evropske industrije je dokaj star. 19. aprila 2016 so ga objavili in Poročilo eh, bo pripravil odbor ITRE kot vodilni odbor, kot pristojni odbor. Ko si pa ogledamo ta dokument komisije, tu imamo 15 strani in samo stran in pol se ukvarja z ljudmi. 13 in pol pa se ukvarja s tehnologijami, stroji, podatki in podobno. Zaradi tega je tudi zelo pomembno da tu naš odbor poda svoj input eh, v poročilo odbora ITRE in zaradi tega imamo to mnenje. In eh, vesela sem, eh, da ste mi poverili to čast pripravljalke mnenja. Digitalizacija gospodarstva je namreč dejstvo in če si ogledamo to stran in pol v dokumentu komisije, vidimo, da da se komisija ukvarja tu predvsem z izobraževanjem, eh, potrebo po usposobljeni delovni silni, ni česar, niti vrstice, pa eh, ni o socialni zaščiti in o vseh eh, vprašanjih, o katerih razpravlja naš odbor. Tu v našem mnenju predlagam, da se osredotočamo prav na ta vprašanja, da, da se osredotočamo na spremembe eh, v naravi dela, potrebujemo načrten odziv na ustrezne politike, socialne eh, delovne politike, obstajajo velike vrzeli med državami. Pri digitalizaciji industrije pa tudi eh, obstaja razlika med pripravljenostjo delavcev, potrošnikov, podjetnikov k sodelovanju v tej digitalizirani industriji. Razpravljamo o učinku digitalizacije na trg dela, eh, na strukturo delovnih mest, na kakovost delovnih mest, Eh, delovnih mest. Eh, torej, imeli smo zelo eh, slabe napovedi, čez, da bo 40 odstotkov delovnih mest izginilo zaradi avtomatizacije in tudi OECD ima negativno poročilo in sicer glede spremembe nalog, vsebine dela, pozicij. Se pravi, delovno mesto bo sicer ostalo, delo na delovnem mestu pa bo Eh, drugačno. Tu gre za težave potem s prilagajanjem in podobno. Katere skupine bodo te spremembe najbolj prizadele? Ugotavljamo, da gre tu zlasti za skupine z slabšo, slabšo usposobljenostjo eh, in Eh, prekvalifikacija teh eh, delavcev je zelo težavna. Torej, zaradi tega moramo tu povdariti socialno zaščito in vse stvari, o katerih smo razpravljali danes do povdan, o spremenjeni naravi dela, o prekarnem delu, o novih oblikah dela, o platformnem gospodarstvu. Eh, vse to moramo ustrezno upoštevati za Na vseh teh področjih še nismo našli dobrih rešitev za socialno zaščito in tudi socialni dialog je težaven. Tu lahko pač mi predlagamo svoje zamisli, do katerih se dokopljamo v našem odboru in tu smo lahko tudi zelo konkretni. Potem socialne pravice enake pravice eh, v podobnih segmentih eh, trga dela, naprimer v digitalnem svetu, eh, so pomembne. Poglejmo si novo, gener, novo generacijo. Ta nova generacija je digitalno bolj usposobljena. Mobilni so, preprosto se gibljajo med državami, ne zgolj znotraj EU, temveč tudi iz EU v ZDA, pa na Kitajsko, pa vrnajo se in oni ne razmišljajo o tem, kako bo, ko se bodo postarali, kako bo z zdravstvenimi težavami. To pomeni, da smo dejansko dolžni eh, razmišljati o tem vprašanju in sicer o socialni zaščiti, socialnih jamstvih za te ljudi, ki jim v tem trenutku ni dosti mar za to. To je naša naloga. Potem znanja, spretnosti, digitalna znanja in spretnosti so dosti krat preveč tehnična, to so kot eh, računalniške spretnosti. Eh, vendar eh, komisija v svojem dokumentu že omenja naprimer big data. Se pravi, velike podatkovne zbirke, Eh, s katerimi urejajo številne eh, probleme, ne zgolj v javni upravi, temveč tudi v poslovnem svetu, delavci v skoraj da vseh sektorjih morajo biti pripravljeni na big data. Eh, zaenkrat pa tega ni v učnih načrtih v šolah, da ne govorimo o v specializiranih poslovnih znanjih in podobno. Torej, treba se je osredotočiti na te probleme. Potem imamo posem novo področje, gre za uh, varnost in zdravje pri delu. E, tu imamo tveganja povezana z digitalnim svetom. Tu ne gre samo za e, fizično zdravje, tu gre za probleme v zvezi e, s stresom, z nevrološkimi, psihološkimi učinki tega dela. To so stvari, ki jih težje merimo in težje oblikujemo tu neke standarde in jih tudi zagotavljamo. To pomeni, da moramo temu posvečati več pozornosti in to izpostaviti tudi v našem mnenju. E, osnotek mnenja e, je zelo kratek in upam, da da bodo člani odbora zelo aktivni, predlagali spremembe in da bodo razvijali določene ideje, ki smo si jih že lotili v tem odboru kot naš predlog za ITRE. E, torej, stvari moramo pripraviti tako, da bodo prepričale tudi člane ITRE, zato da bomo dosegli dobre rezultate. Rok za predloge sprememb je kratek. E, čas imate do 31. januarja. Prosim, bodite aktivni. Pozivam vas, da se lotite tega vprašanja. Na naslednjem strasburškem eh, zasedanju 14. februarja bomo imeli eh, sestanek poročevalcev v Senci, drugi pa eh, v prvem tednu marca 7. Zato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 predsednica našega poročevalca v senci ni in zaradi tega bom predstavila njegovo mnenje. Digitalizacija industrije prinaša številne pozitivne vidike, večja zaposlenost in tudi drugi. PricewaterhouseCoopers je leta 2015 ugotovil, da lahko pričakujemo 150 milijard dodatnih dobičkov v naslednjih letih. Digitalizacija je ugodna za razvoj našega gospodarstva. E, kljub vsemu pa vidimo številne težave in ovire, zaradi katerih ne moramo izkoristiti celotnega potencijala. 60 odstotkov velikih e, in 90 odstotkov malih in srednje velikih podjetij meni, da imajo tu določene težave in ovire. E, polovica evropskih zaposlenih meni, da nimajo dovolj kvalifikacij za e, moderno digitalno gospodarstvo. Pritisk e, je tu zelo velik in mislim, da da so razlike med nami in ZDA v porastu. Lani je kolega Hetman sodeloval na seminarju, kjer so primerjali evropsko in ameriško gospodarstvo. In sicer glede na našo mentaliteto. Nam so očitali, da Eh, digitalizacije nismo vzeli dovolj resno in zaradi tega prosim, eh, da okrepimo naše možnosti v tej konkurenci. Mi moramo spremeniti svojo mentaliteto za to, da izkoristimo priložnosti digitalizacije. Potrebno je pridobiti nove eh, kvalifikacije. Sodelavci morajo biti eh, bolj eh, konkurenčni, zato morajo tudi eh, pridobiti nove kvalifikacije. Pri digitalizaciji industrije pa je potrebno povedati tudi, da tako države članice, kakor eh, tudi Evropska komisija nosijo določen del odgovornosti. Potrebno je razviti eh, tudi tako imenovane mehke veščine. In vse skupaj se bo začelo, oziroma se mora začeti že v zgodnjih otroških letih. Digitalizacija, po mojem mnenju, ne eh, predstavlja eh, nobene grožnje za trg delovne sile, lahko predstavlja celo veliko priložnost.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 Rad bi se eh, zahvalil eh, za eh, to predstavitev. Eh, tema je seveda zelo pomembna. In eh, vsake spremembe eh, predstavljajo eh, tudi grožnjo za trg eh, dela. In eh, proti takšnim grožnjem se je potrebno beriti, boriti. Eh, digitalna revolucija eh, ne pomeni le novih instrumentov, ampak pomeni tudi druge eh, možnosti in nove priložnosti. Potrebujemo seveda tudi digitalno znanje in to je povezano tudi z izobraževanjem izobraževanjem eh, in eh, seveda je potrebno vključiti vse tiste, ki se ukvarjajo z eh, izobraževanjem otrok in pa odraslih. Vse skupaj pa je odvisno tudi od možnosti izobraževanja zaposlenih. Veselim se že, da je bilo to upoštevano v tem osnutku mnenja. Eh, izobraževanje je zelo pomembno za trg delovne cele, sile in eh, nikakor digitalizacija ne sme voditi v izključevanje eh, posameznikov za trga dela. Pri tem bi prav posebej rad izpostavil eh, zaposlene za dolgo delovno dobo. To ne pomeni, da bi moral biti razvoj upočasnjen eh, zaradi interesov zaposlenih. Uh, govorim recimo o razvoju novih podjetniških modelov, ki temelijo na uh, digitalni eh, tehnologiji. Uporaba te uh, tehnologije vodi do novih odzivov ki pa se eh, nanašajo na eh, obstoječa pravila. Odločitve uporabnikov eh, in pa odločitve podjetij so se v preteklosti pogosto razlikovale in potrebujemo usklajenost. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na eh, standarde. Um, in sicer govorim tukaj o zaščiti delavcev. Potrebujemo ustrezno eh, definicijo eh, tudi kar zadeva digitalizacijo gospodarstva. Recimo pri delu nadaljavo vidimo ta napredek. To je potrebno upoštevati pri izobraževanju mladih. Le na ta način se bomo lahko izognili izključevanju. Potem pa je eh, pomemben eh, tudi eh, dostop do digitalnih vsebin in do interneta. Eh, še prav posebej eh, na podeželskih območjih je to eh, še zmeraj velik izziv in na ta izziv bomo lahko uspešno odgovorili lež z ustreznimi naložbami. Seveda je tole povzetek mojih pripomp, pripravil pa bom seveda tudi predloge sprememb. Veselim se že nadaljnega dobrega sodelovanja. Najlepša hvala. Najlepša hvala v imenu skupine ALDE dobi besedo gospod Selimovič. Beseda je vaša. Thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala lepa uh, tudi poročevalki gospe Laurestin uh, za uh, osnutek tega poročila. Sem nov v tem uh, odboru in zato se opravičujem, če se bom uh, nekoliko ponavljal. pozdravljam eh, digitalizacijo, ki ponuja veliko možnosti eh, za eh, spremembe. Seveda razumem, da se pojavljajo tudi določeni izzivi, kaj zadeva organizacijo dela. Seveda nisem slep in se tega dobro zavedam. Ampak Eh, hkrati to predstavlja priložnost, eh, da eh, ustvarimo nova delovna mesta. To igra pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju blaginje. In mislim, da je čas, da industrijski sektor vodi to revolucijo na področju eh, digitalizacije. Notranji trg eh, ima na elektronskem področju eh, z digitalizacijo potencijal dveh milijonov novih delovnih mest. Poleg tega so tukaj še nova začetna podjetja. Rad bi izpostavil tudi nekaj uh, liberalnih predlogov sprememb, recimo kar zadeva drugi odstavek, uh, ko gre za univerzalen dostop eh, do interneta. Mislim, da bi to uh, morali uh, nekoliko omejiti tretji odstavek, dostop in prilagajanje politik, seveda, ampak le v primeru eh, negativnega vpliva. Uskoristiti pa bi morali potencijal digitalizacije. Eh, potem peti odstavek, razjasnitev eh, pravne situacije eh, zaposlenih. Tega ne morem podpreti v tej obliki, kajti Švedska eh, je primer eh, naprednega digitalnega gospodarstva. In uh, zato ne morem biti proti ukinitvi uver, seveda razumem, da obstajajo določeni problemi in se jih tudi dobro zavedam. Ampak. Uh, Rad bi, da na to eh, pogledamo z drugega vidika. In eh, zelo pomembno je, da zagotovimo svobodo združevanja, eh, kolektivnega pogajanja in pa pravico do stavke. To, te pravice mora zagotavljati nekdo, ki lahko poskrbi tudi za dejansko izvajanje. nekdo, eh, ki eh, lahko zagotovi izvajanje, mora zagotavljati eh, te pravice in to se mi zdi zelo pomembno. In če tudi smo uh, kot skupina Alde proevropsko usmerjeni, moram reči, da smo včasih morda celo preveč proevropsko usmerjeni. In še uh, sedmi odstavek. Uh, Digitalizacija ne le predstavlja eh, tveganje, ampak prinaša tudi določene prednosti. Prožnost, mobilnost, eh, delo nadaljavo, vse to prinaša eh, tudi veliko priložnosti. Potrebno je povdariti torej tudi možnosti, Eh, poudarjam, da bomo vložili določene predloge sprememb, zahvaljujem pa se poročevalki za ta prvi osnutek. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Lopez Prnejo, ki zastopa gospoda Aranžela. Hvala, gospa predsedujoča. Treba je zagotoviti socialno pravično tranzicijo, zato pa je treba prilagoditi evropsko zakonodajo, da se namreč zagotovi, da bodo nove oblike dela tudi vključene v pravila na področju dela. To pa zahteva konkretno analizo o delovnem času in o razpoložljivosti delavcev v podjetjih. E, Veliko krat e, je odvisnost delavcev preveč skrita. Mm, treba je temeljne pravice razširiti, naprimer, ko gre za kolektivna pogajanja, pravico do stavke in to mora veljati za vse delavce in delavke. Zahteva se tudi, da eh, čas namenimo razpravi o prihodnosti dela, o delitvi dela in tako naprej. To sta dve vprašanji, o katerih bi morali nujno razpravljati. Zelo nakratko eh, predlogi poročevalke gospe Lauristin naprimer to, da se priznajo eh, vsi ehm, sindikalni sogovorniki, vsi socialni partneri. Eh, ti predlogi so mi eh, zelo všeč in v prihodnjih tednih bomo še sodelovali s poročevalko v tej smeri, pri tem predlogu in tudi pri drugih. Hvala. Zelene predstavlja Karima Dele, ki pa je ni v eh, dvorani, torej zeleni niso zastopani in eh, tudi nikogar ni iz EFDD ali ENF in to pomeni, da bomo zaključili z komisijo. In se upravičujem, gospa je slovecka. Izvolite. Če se je odšivih, če vam težko skomentovati ten temat. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi rada pokomentirala to eh, temo. Gre za digitalizacijo industrije in eh, evropske države imajo eh, različno stopnjo razvoja, ko gre za prilegajanje digitalizaciji. Rečeno je bilo, da je to grožnja za približno 40 odstotkov Eh, poklicev eh, ali pa eh, zaposlenih, ki delajo v Evropski uniji. Če bi radi dali možnost celotni Evropski uniji, potem moramo najprej identificirati tiste poklice, ki jih bo digitalizacija najprej izrinila. In sicer tukaj ne govorimo o poklicih, ki se upravljajo preproste dejavnosti. potrebno si je ogledati tudi, v kolikšni meri so zaposleni v tem sektorju pripravljeni eh, na spremembo poklica. Potrebno je uporabiti eh, digitalizacijo in eh, potrebno si je ogledati, kateri poklici se najbolj dinamično spreminjajo, tako da bo vse skupaj koristilo tudi zaposlenim. Eh, slišali smo, da naj bi digitalizacija za Evropo pomenila neke vrste tsunami. Eh, in eh, pogosto slišimo tudi, da Evropa ni pripravljena na ta tsunami. Torej, to temo moramo vzeti zelo resno. In že danes moramo v izobraževanju mlade. Uh, pripraviti na to, da bodo znali uporabljati internet in da bodo eh, pripravljeni eh, na novo digitalno gospodarstvo. Thank you. Uh... Hvala lepa. Potem pa bom prosila še komisijo, da poda svoje pripombe in komentarje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nimam eh, nobenih eh, posebnih eh, pripomp. Eh, zapisali smo si eh, vse eh, predloge in pobude poslancev. V veliki meri ustrezajo tudi našemu mnenju. Hvala lepa, gospa Laurestin. Eh, še vi dobi, dobite zadnjo besedo. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in vsem drugim ki jih zanima to eh, sodelovanje, kajti zares je eh, zelo pomembno, eh, da naš odbor poda svoje mnenje. Morda bi odgovorila poročevalcu v senci skupine Alde. Govoril je o univerzalnem pristopu švedske banke so v Estoniji precej prispevale k temu pristopu za vse, kajti Unič, uh, ukinile so bančne izpostave v majhnih eh, vseh zaradi tega, eh, ker uh, niso bile dobičkonosne in rezultat je bil uh, ta, da uh, so uh, tudi uh, vsi starejši prebivalci teh vsi začeli uporabljati internet. Eh, in uh, zaradi tega je uh, bilo potrebno naučiti na sto tisoče starejših oseb, kako se uporablja uh, spletno bančništvo. In uh, mislim, da je pomembno, da smo pokazali tudi, da je to mogoče. Torej, če govorimo o digitalnem notranjem trgu, ne moremo enostavno pozabiti na določene skupine državljanov tukaj ne moramo razmišljati zgolj o državljanih, ampak tudi o strankah. Torej, eh, vse to je zelo pomembno, da zagotovimo dostop za vse in da poskrbimo za infrastrukturo povsod, tudi eh, v najbolj oddaljenih vseh. In to je eh, naloga celotne Evropske unije. Evropska unija mora vlagati eh, v eh, dostopnost eh, in v izobraževanje prebivalcev, tako da bodo ti pripravljeni uporabljati te nove možnosti. Zelo zanimiva pripomba je bila tudi, da je potrebno poudariti izobraževanje kar zadeva delovna mesta in delovna mesta, ki se pojavljajo ali pa ne pojavljajo kot posledica digitalizacije. Raziskave kažejo, da, eh, zaradi, da bo z eh, enim eh, visoko kvalificiranim delovnim mestom, ki bo nastalo zaradi digitalizacije, ustvarjenih tudi pet delovnih mest, ki bodo to delovno mesto obkrožala. Torej vse skupaj je precej prepleteno. Eh, seveda pa je potrebno upoštevati tudi raznolikost eh, trga dela po eni strani. Eh, vedno večji meri uporabljamo računalnike, po drugi strani pa je pomemben tudi stik med ljudmi. Najlepša hvala. Upam, da bom do 31. januarja prejela veliko zanimivih in pomembnih predlogov sprememb. Thank you very much. The deadline for amendment... Hvala lepa. Skrajni rok za predloge sprememb je 31. januar opovdan, sprejem v odboru 22. Eh, 23. marca. Potem smo prišli do zadnje točke eh, na dnevnem redu danes. To je zelo zanimiva tema. Eh, in sicer gre tu za ustanovitev skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinstv na podlagi podatkov na individualni ravni zbranih z vzorci. Kot veste, je to zelo pomembno za to, da omogočimo različnim delom Evropske unije, da dosežejo isto raven. Torej, ko govorimo o prihodnosti in besedo dobi sedaj poročevalec gospod Meseric. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Upam, da bo slejko prej prišel tudi predstavnik komisije, da bomo imeli uh, dober pogovor z njimi in da bomo slišali eh, njihovo, eh, njihov pogled na eh, regulatorno besedilo. Na prvi pogled bi menili, da gre za zelo tehnično regulativo, vendar to ne drži. Ne zaradi tega, ker sem eh, jaz poročevalec in se mi zdi ta tema toliko eh, pomembna. Eh, ne, eh, to je zapisano tudi v preambuli eh, uredbe, če menimo, da morajo vse eh, evropske politike temeljiti na podatkih, eh, moramo seveda imeti pravočasne podatke. Euro ostat dela vse, kar je v njihovih močeh, da dajo na voljo uh, Eh, podatke, vendar tu vidimo že določene pomankljivosti. Eh, vse zbirke podatkov, ki jih je eh, naberejo z določenimi pregledi, se srečajo z določenimi pomankljivosti. Ali imamo pravočasne podatke ali pa zelo dobre in zanesljive podatke. Se pravi, moramo najti nek kompromis za uravnovešenje eh, pravočasnosti s kakovostjo. Zato potrebujemo ustrezno regulativo. Tu gre na primer za vprašanje, kako pogosto je treba izvajati nek pregled, eh, neko raziskavo. Tu ne gre za eh, to, kdaj bi to bilo najbolj ugodno za pregled tiste, ki se ukvarjajo s statistiko, temveč uh, gre za to, kaj potrebuje politika. V tem trenutku nimam uh, še osnutka, saj ga pripravljamo šele uh, zdaj, ko se pogovarjamo o tem. Uh, ne želim razlagati detajlov, vendar naj vam povem, da naj bi to bil okvir, ki služi kot zlata valuta za druge uh, uredbe na tem področju. To bo podlaga za druge uredbe. Uh, čez pet let bo to vrsten okvir ureja vse podatke, ki jih zbira Eurostat s svojimi raziskavami in pregledi. Eh, in zaradi tega prosim, da bodite aktivni, saj je sedaj pravi čas, da predstavite svoje zamisli. Seveda pa se soočamo z določenimi ovirami in naprimer finančnimi ovirami. Eh, in kot poročevalec vas prosim, da imate to tudi v mislih se pravi, zastavljamo se vprašanje, kako izboljšati kakovost s pomočjo te uredbe in kako lahko dejansko še eh, spoštujemo finančne ovire, s katerimi se soočamo in teh je kar nekaj. Vsi, eh, ki eh, smo angažirani na področju socialnih ved, vemo, da so včasih eh, stroški eh, zagotavljanja primerljivosti podatkov eh, zelo visoki, če nimamo ustrezne regulative in primerljivost podatkov je cilj, ki ga želimo doseči. To je pomembno za uporabnike podatkov, pa ne samo za tiste, ki se ukvarjajo z družbenimi, socialnimi vedami naj omenim še eno pomembno stvar. E, torej, e, raven agregiranja ni ista pri vseh raziskavah. Osebno ne želim imeti preveč ravni, e, na katerih so razpoložljivi podatki. če naprimer želimo primerjati podatke med Nemčijo in Luksemburgo eh, za naše namene, eh, je težko, če podatke niso na voljo na iste ravni. Cilj je jasen eh, in komisija in mi imamo isti cilj. Pričakujem živahno razpravo s komisijo in tudi z poročevalci v senci o tem, kakšna naj bi bila detaljirana razpravo, Eh, uredba, kakšni naj bi bili izvedbeni oziroma delegirani akti. To je pomembno vprašanje, o katerem moramo razpravljati s poročevalci v senci, potem pa s komisijo in v končni fazi še svetom. Hvala lepa, to je bil moj uvod eh, v celotno zgodbo in uh, mislim, da boste spet vi prozeli besede, gospa predsednica. Hvala lepa. Imamo majhen problem. mislim, da so določeni člani političnih skupin zelo zainteresirani za to temo in razpravo smo začeli 15 minut pred predvidenim časom. To pomeni, da se zna zgoditi, da bodo eh, čez 15 minut prišli določeni poslanci in poslanke polni energije in novih zamisli in povedali, Ne želim, da bi že sedaj komisija prevzela besedo. Pred devetimi, desetimi meseci, ne spomnim se natančno, smo imeli sestanek. E, imeli smo zelo vročo razpravo, e, živahno in poslanci so si želeli sestanek s komisijo in želeli so obravnavati to vprašanje ne samo še enkrat, morda večkrat s komisijo. In eh, jaz govorim in govorim zato, da eh, pogledam, ali bodo prišli še novi eh, poslanci v dvorano. Tu imam tudi seznam poročevalcev v Senci, ki jih še ni nekateri pač tudi zaradi časovnice, medtem ko čakamo, bi lahko besedo dali estonskemu eh, Lauri, eh, oziroma gospe eh, Lauricin, ki to problematiko zelo dobro pozna. Hvala lepa, to je zelo dobra priložnost eh, in priznati moram, eh, da jaz zelo uporabljam eh, podatke in tu vidim tri pomembne stvari. Prvo je, kako bolje izkoriščati nacionalne podatke statistike. V različnih državah obstajajo različne definicije in to bi bilo treba harmonizirati. Če imamo eh, nacionalne statistike na podlagi harmoniziranih definicij bodo primerljive raziskave bistveno lažje, kot če delamo nekaj velikega evropskega. Drugič, eh, mi imamo tradicijo evropskih eh, raziskav. tu gre eh, tudi naprimer evropsko, eh, eh, evropski pregled socialnih vidikov. Tu seveda potrebujemo ustrezno financiranje, zato da zagotovimo primerljivost. In potem pa se moramo tretjič vprašati, eh, kako lahko razvijemo boljši e, Eurostat. Če si ogledamo socialne kazalnike pri Eurostatu, vidimo, da to ne zadošča. Torej, kako ohraniti eh, doslednost, primerljivost v neki časovnici. Tu imamo velika vprašanja in če lahko najdemo tu neko rešitev, je to dobro za socialno politiko in druge, zlasti pa tudi za eh, socialne vede. Uh, E, in ne nazadnje, sedaj vstopamo v e, dobo e, masovnih podatkov. In mi se moramo vprašati, kakšne masovne podatke potrebujemo. Prihaja do razmaha podatkov in na to se moramo pripraviti tudi na področju socialne politike, socialnih ved, kajti ne moremo vsega, kar je na voljo, dejansko koristno uporabljati. Hvala lepa za ta komentar. Saj je to pravzaprav eh, tudi del eh, vaše točke, ki smo jo obravnavali prej, digitalizacija. za tiste, ki so zamudili, gospod Mečarič eh, bo poznaje prav gotovo še nekaj dodal. Nekaj besed je že spregovoril, sedaj vam pa predajam besedo v skladu z našim seznamom govornikov. Gospod Perinski, prosim. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Tu je zelo pomemben predlog komisije ker določa, do katere mere smo sposobni primerno izmeriti, določiti eh, status eh, in na podlagi tega izboljšati politiko. To je pravzaprav bistveni cilj komisije tu gre torej za modernizacijo. Mislim, da je ta izraz uporabljala komisarka Tyson. Eh, vse to naj bi tudi koristilo evropskemu semestru. Želimo boljšo kakovost eh, pri oblikovanju socialne politike. To je torej Eh, del zavezanosti eh, trojnemu aju in socialni agendi. Potrebujemo torej podatke, ki omogočajo doseganje takih ciljev. Sedem neodvisnih raziskav eh, se vključuje prvič v en sam okvir in vključuje To je zelo ambiciozen pristop, ki jasno vključuje tudi tveganja tako radikalne reforme. Eno je povezano tudi s centralnim argumentom, da bo s to reformo vključeno prišlo do bistvenega skrajšanja roka eh, do predstavitve podatkov. Sedaj imamo eno leto razlike. Mi imamo torej podatke za eh, prejšnje leto, torej pred raziskavo in predstavitev eno leto pozneje. E, tu se z reformami pričakuje skrajšanje za 11 mesecev. Se pravi, predstavitev podatkov bo eno leto bližja ažuriranju podatkov. To bo koristilo seveda tudi semestru. Tu ni povsem jasno, ali je komisija pripravljena potrditi, da bo prišlo do skrajšanja za eno leto. Nekateri pač pravijo, da bo prišlo do skrajšanja za šest mesecev. Mene zanima, ali res načrtujemo tako, močno skrajšanje obdobja med meritvami in ponujanjem eh, podatkov. Druga osrednja trditev komisije je, da ta način eh, kumuliranja podatkov omogoča večjo fleksibilnost. Rečeno je bilo, da aktualna situacija o statusu trendih, da se je močno spreminjala zaradi različnih dejavnikov in da je zaradi tega potrebno razširiti obseg zbranih podatkov, zato da Eh, bomo za specifična vprašanja dobili tudi ustrezno podatkovno podlago. Eh, fleksibilnost je seveda dobra, je pa to povezano seveda tudi s težavami z logistiko, če želimo pač eh, fleksibilnost. In to prinaša tudi dodatne stroške. In tu se lotevamo cele vrste vprašanj povezanosti povezani z državami članicami in njihovo pripravljenostjo, eh, da se lotijo tega dela. Mislim, da je treba še veliko storiti, eh, preden prepričamo države članice in te zagotovijo ambicijo in pripravljenost, da se lotijo tega dela. Mislim, da eh, zato potrebujemo zelo natančen eh, management, potrebujemo dobro razmišljanje, eh, potrebujemo množične administrativne podatke, te lahko mobiliziramo za te preglede, lahko bi imeli tudi neko, um, nekega umestnika. Potem eh, pa pri vprašanje primerljivosti. Eden izmed argumentov eh, komisije je, da bo eh, zagotovljena doslednost na horizontalni ravni v določenem času, bo za določen čas bomo imeli boljše možnosti, oblikovanja politike, ker bomo lahko pač mobilizirali podatke za različne vrste raziskav. Gre pa seveda za neko vprašanje, ki se tu pojavlja in sicer primerljivosti v času. To je lahko resen problem. Naprimer, eh, je to pomembno za merjanje eh, brezposelnosti, primerjanje eh, statistik o brezposelnih, o skupinah brezposelnih in tako naprej. Komisija bi morala eksplicitno razložiti, kako se želijo soočiti s tem precejšnjim tveganjem primerljivost eh, ima opravka tudi z dejstvom, da sedaj prihaja do preurejanja teh socialnih podatkov, obstaja pa eh, še cel svežen podatkov v zvezi s poslovno statistiko, pa to tudi vpliva na socialne kazalnike, naprimer struktura prihodkov. E, če pregleda e, strukture prihodkov, nimamo potem tudi analiza e, socialnih podatkov, ne more biti dovolj kakovostna. Torej, nasplošno podpiram te ambicije komisije in zanimivo eh, bo potem iti v detajle, v razpravo, eh, pregledati izvedljivost eh, predlaganega. Hkrati se seveda moramo zavedati, da uh, s tem vstopamo v neznana polja, tveganja moramo objektivno oceniti in ta tveganja so povezana zlasti z državami, članicami in njihovo pripravljenostjo, da se angažirajo pri tem. Toliko sem hotel povedati v tem trenutku. Hvala lepa. Niste slišali zadnjega dela. Trebesios ni z nami, eh, predstavnik Alde tudi ne, ampak eh, Katlin iz GUE NGL je z nami. In beseda je njena. Najlepša hvala, želela sem izpostaviti le nekaj kratkih eh, točk. Eh, namreč eh, mislim, eh, da je pravilen namen te uredbe in sicer gre za boljše usmerjanje in nadziranje statistike z namenom sprejemanja boljših politik, kar, bo kar bi koristilo tako Evropske unije, kakor tudi državam članicam. Tukaj gre tudi za vprašanje, kot so revščina, izključevanje, mobilnost in tako naprej. Potrebujemo statistične podatke za ustrezno eh, usmerjanje teh politik. Mislim, da lahko s statističnimi podatki izboljšamo življenje naših državljanov tako iz eh, gospodarskega, kot tudi iz socialnega vidika in to eh, mora biti naš temeljni cilj. Tukaj ne gre za tehnično temo, ampak za politično temo. Zelo pomembno je tudi, da nova zakonodaja okrepi tudi tehnološki razvoj, da poskrbi za večjo vključenost in eh, da eh, dokaže, da so statistični podatki lahko prožni in prijazni uporabniku. Določene eh, točke pri, pa potrebujejo dodatno razjasnitev, ko gre recimo za anketo o življenskih pogojih. mogoče bo prehod eh, iz eh, štiri mesečnega na šest mesečno obdobje zmanjšalo udeležbo in s tem eh, ošibilo cilj te uredbe. Vesela sem tudi, da smo pri točki 3.2.h vključili bogatstvo. Eh, če želimo imeti eh, pregled celotne gospodarske eh, situacije v državah članicah, je potrebno oceniti tudi bogatstvo. Poleg tega me zanima, ali bodo države članice prejele tudi finančno pomoč za pripravo študij, ki so obvezne. In še splošna pripomba upam, da bomo eh, z razpravo o zakonodaji na to temo eh, lahko našli boljše rešitve tudi za podatke, ki jih bodo države članice morale posredovati Eurostatu. Potrebno je zagotoviti tudi tajnost podatkov in to je zelo pomembna tema. Eh, torej, mislim, da uh, je kar veliko pozitivnih elementov v uh, tem predlogu komisija in parlament pa morata sodelovati pri še nerazjasnenih vprašanjih in seveda v sodelovanju z državnimi članicami in pa nacionalnimi statističnimi uradi. Najlepša hvala, zelenih ni. EFDD nima poročevalca v senci gospe Picoto, ki predstavlja ENF, tudi ni, boste jih vi zastopali, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Prvotna ideja, namreč skupni eh, statistični okvir, ki bo vseboval aktualne eh, podatke eh, iz držav članic, je uh, dobra ideja. Kljub temu pa imamo že veliko uradov za statistiko uh, oziroma statističnih uradov in potrebno se osredotočiti tudi na racionalizacije in pa na poenostavitev uh, statističnih instrumentov Evropske unije. Komisija Eh, po našem mnenju eh, ne sme sprejemati eh, pomena statistike z delegiranimi akti, o čemer govori člen 15 uredbe. Govora je tudi o ocenah, ki bodo pridobljene iz pripravljenih statističnih modelov. Pri tem je potrebno upoštevati eh, zasebno življenje. In zagotoviti je potrebno dobro funkcioniranje eh, statističnega sistema. Statistični sistem služi evropskemu semestru in pa eh, strategiji eh, Evropa 2020. Evropski okvir za statistiko pa naj bi eh, služil tudi stebru za socialne pravice evroobmočju in pa drugim evropskim politikam, eh, ki so se že večkrat izkazale za neuspešne. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Mecarič iz skupine zelenih, eh, predstavili ste svoj uvod in komisije takrat še ni bilo. Mogoče želite še kaj dodati ali pa kaj ponoviti, preden eh, damo besedo komisiji. Najlepša hvala. Zelo kratek bom. Eh, najprej eh, najlepša hvala za vse prispevke. Vidim, da bo to plodna izmenjava eh, mnen z poročevalci v senci. Gre za zelo, zelo pomemben dosje. Potrebujemo seveda obrazložitve Evropske komisije v zvezi z to uredbo. Deloma je to že bilo povedano moj pristop je ta, eh, da eh, razumem eh, tako omejitve, kakor tudi prvotni cilj. Moje specifično vprašanje pa je, potem, ko sem se pogovarjal s številnimi predstavniki komisije, da Ste se o posameznih elementih te uredbe že obširno pogovarjali z nacionalnimi statističnimi uradi? Je to res? Ali se bomo morali z tem ukvarjati šele eh, kasneje? V tem trenutku pa me predvsem skrbi, kako bomo definirali raven eh, političnega in pa uh, tehničnega uh, nadzora. In to je tisto, o čemer se moramo odločiti tudi v parlamentarnem predlogu. In to je pomembno vprašanje, ki ga izpostavi tudi kolega, ki nas je že zapustil. Kako bodo delegirani akti odgovorili na to vprašanje? Sicer pa boste kmalo prijeli uh, eh, moj osnutek poročila. Uh, ki ga ravno kar pripravljam in ga bom uh, predstavil seveda tudi poročevalcem v senci. V tem trenutku o tem še ne želim govoriti, kajti kot sem rekel, osnutek še ni pripravljen. Strinjam pa se z temeljnim ciljem in uh, razumem seveda uh, tudi, kako zelo pomembna je uh, ta uredba. Mislim, da to razumejo tudi moji kolegi in da bo šlo za zelo koristno in plodno izmenjavo. Najlepša hvala potem pa dajem besedo predstavniku komisije eh, in sicer iz oddelka za socialno statistiko. Želite začeti? Ja, najlepša hvala. Razlog za eh, to uredbo je, da potrebujemo eh, zanesljivo in aktualno statistiko, kajti ta je zelo pomembna za sprejemanje evropskih politik, za evropski semester, za Evropo 2020, za socialno agendo in tako naprej. In Srečujemo se eh, z eh, novimi in rastočimi zahtevami po statističnih podatkih gre za eh, zaposlenost, za revščino, za neenakost, za izobraževanje, za eh, različne izobraževalne veščine, tudi digitalne veščine, eh, za dobro počutje in tako naprej. In seveda potrebujemo zanesljive statistične podatke in eh, že eh, leta eh, sodelujemo z državami članicami oziroma z nacionalnimi statističnimi uradi in sicer skušamo modernizirati celoten sistem, zato da bi lahko zagotovili bolj aktualne in zanesljive podatke. Skušamo odgovoriti tudi na vprašanja, ki so bila zastavljena. Osnutek uredbe, o katerem danes govorimo, je eh, prvi primer okvirne uredbe, eh, gre eh, pravzaprav za svežen treh uredb. Najprej ta prva uredba se nanaša na ankete, druga se bo nanašala na prebivališča in tretja na administrativne oziroma upravne račune, eh, govorimo o zdravju, o socialnih prispevkih in tako naprej. Potrebujemo ta postopen, eh, eh, postopen proces zaradi tega, ker moramo zagotoviti doslednost v postopku modernizacije. Na koncu želimo zagotoviti obsežne statistične temelje. Začeli smo eh, z anketami, kajti menimo, eh, da eh, je tukaj največji potencial za izboljšave. Druga tema, ki jo želimo spostaviti, je, da ta uredba seveda želi poskrbeti za poenostavitev in združuje pet različnih podatkovnih zbirk. Eh, želimo združiti eh, podatke, ki so nam novolje in na ta način eh, okrepiti sinergijo med različnimi anketami. Na ta način bomo lahko poročali o multidimenzionalnih pojavih, kot recimo o veščinah, kjer gre za raziskave trga dela in pa raziskave na izobraževalnem področju, enako velja recimo za neenakost in tako naprej tam potrebujemo podatke o prihodku in pa o življenskih stroških, eh, o potrošnji in tako naprej. Tretji element eh, pa so aktualni podatki. Eh, danes imamo veli, veliko težavo zaradi tega, ker predolgo traja, da dobimo statistične podatke. Eh, ob koncu eh, referenčnega obdobja šele dobimo recimo podatke o eh, dohodkih in sedaj želimo te podatke zagotoviti recimo takrat, ko se bo pričel evropski semester, tako da bodo res lahko uporabljeni v pripravi evropskega semestra. Četrti element. Seveda se dobro zavedamo, da ta razvoj pomeni tudi stroške za države članice in pa dodatno obremenitev za ehm, vse vključene v eh, te ankete. Želimo uporabiti eh, instrumente, moderne instrumente zbiranja podatkov, upravne vire, eh, želimo uporabiti nove tehnike, tudi statistične modele in v temeljnem aktu smo definirali tudi vse, temeljne stroške, eh, recimo eh, velikost vzorca, eh, posredovanje podatkov, roke za posredovanje podatkov in tako naprej. Eden izmed vidikov, ki se nam zdi še prav posebej pomemben, pa je prožnost. Želimo izgraditi okvir, ki ga bomo lahko uporabljali še leta. In srečujemo se z Eh, novimi eh, potrebami, eh, ki zahtevajo hiter odziv. Torej potrebujemo tudi nove instrumente. Kaj to pomeni, da se bomo lahko odzvali na vse te spremembe? Nismo bili več preveč podrobni pri seznamu tem. Skušali smo se osredotočiti na bolj splošna tematska področja potem eh, pa nameravamo prepustiti eh, podrobnosti, podrobnosti tehnični ravni. To kaže na razlike med politično in pa tehnično ravnjo. In na tehnični ravni bo potem uh, določen uh, natančen pristop k določeni temi, ki mora biti eh, obravnavana. Da bi zagotovili to prožnost, smo v uredbi predvideli delegirane akte in pa izvedbene akte, seveda v skladu z eh, načelom medinstitucionalnega sporazuma. Vprašanje primerljivosti je tudi zelo visoko na našem dnevnem redu. Skupaj z časovnimi omejitvami potrebujemo primerljivost in eh, to eh, seveda eh, od nas zahteva tudi, da naslovimo potencijalne prekinitve Eh, in pa eh, zagotoviti moramo primerljivost med državami. Naš splošni pristop eh, k zakonodaji temelji na rezultatih, na uspešnosti. Določimo cilje in države članice si lahko izberejo način za pripravo podatkov ko gre za podatke o zaposlenosti in eh, nezaposlenosti oziroma brezposelnosti, smo eh, pripravili temeljito eh, analizo in potrebujemo usklajen pristop v, pri vprašanjih v anketah oziroma vprašalnikih. potrebno namreč zagotoviti primerljivost. In če to od nas zahteva harmonizacijo posameznih elementov, eh, potem bomo potrebovali podpor v tej smeri. V uredbi smo predvideli eh, tudi eh, določilo o financiranju. Eh, tako da bomo lahko pomagali državam članicam, eh, da eh, izvedejo pilotne projekte o novih pojavih in razvijajo zadostne zmogljivosti za pripravo anket na tradicionalnih področjih. Gospa predsedojoča, tesno bi radi sodelovali z Evropskim parlamentom pri tem zelo pomembnem okviru. Zato smo zelo veseli vaših komentarjev, vaših vprašanj. E, veselimo se razprave z vami, želimo e, posredovati e, vse obrazložitve, ki bodo potrebne. Evropska komisija namreč želi zagotoviti boljše podatke, ki bodo eh, lahko pripomogli k sprejemanju boljše zakonodaje in zaradi tega prosimo za vašo podporo pri teh naših prizadevanjih. Najlepša hvala, gospa predstojoča. Eh. Hvala lepa. Gospod Mecarič, poročevalec, ali želite besedo? Uh, hvala. Najprej bi se zahvalil za to predstavitev, ki je bila zelo jasna. Moram pa povedati tudi, da bomo vsi poročevalci v senci in drugi zainteresirani eh, iz parlamenta še eh, prišli k vam z vprašanji, še se bomo obračali na vas eh, na to temo. Zahvaljujem se vam tudi za to, ker ste me pomirili, namreč da. Eh, proces modernizacije poteka skupaj s statističnimi uradi, da poteka posvetovanje na tem področju. Um, torej, ne gre za nekaj novega in svet v končni fazi ne bo mogel biti presenečen nad izidom. Ne upam, da ne bodo presenečeni. Kar pa se tiče podrobnosti. Naj povem, da obstajajo eh, neka manj pomembna vprašanja, eh, o katerih bo treba razpravljati. Eh, treba bo razmisliti o tem, kaj točno bo vključeno v delegirane akte. Načelo imamo, to načelo je sprejemljivo za nas in res se drži medinstitucionalnega dogovora nekaj podrobnosti pa bo morda še treba razrešiti na politični ravni. In mislim, da boste komentarje dobili tudi strani drugih kolegov tukaj v parlamentu. Pa še ena stvar, ki je tudi zelo pomembna. Mi, eh, oziroma jaz kot poročevalec, bi si želel kot rezultat eh, te uredbe je naslednje. Želim si uh, bolj kakovostnega upravljanja s podatki in pa z rezultati raziskav. Želim si tudi eh, visoko transparentne objave eh, podatkov in pa same metodologije zbiranja podatkov. To je ključnega pomena eh, za različne raziskave, predvsem pa za podatke, ki izidejo iz raziskav. Mm, podatke je sicer zelo težko ovrednotiti. In kolikor vem, ne uporabljajo vse države članice enake metodologije oziroma ne uporabljajo enakih vzorcev. Včasih si ti vzorci eh, niso niti približno podobni. In to so vprašanja, ki jih je po mojem mnenju treba urediti na evropski ravni. Mm, ne gre za nekaj, kar bi lahko preprosto prepustili statističnim uradom držav članic. Gre za to, ker eh, so vzorci pogosto vezani na tradicijo, izhajajo iz nje, eh, mi pa eh, želimo bolj primerljive podatke in zato tudi bolj primerljivo metodologijo. Nadzor kakovosti, ali bi to prineslo dodatne stroške, to bo tudi vprašanje, o katerem bo treba razmisliti. Veseli me, da se to obravnava posebej v predlogu komisije. Je pa to vsekakor zadeva, ki jo bo potrebno proučiti in eh, na koncu bo nekdo moral zagotoviti ustrezne eh, standarde kakovosti. Zdaj v tej fazi se še ne želim spuščati v podrobnosti. Eh, Komentari kolegov so povsem primerni. Eh, ko gre za to, da je treba zmanjšati čas za objavo, kaj bi to pomenilo glede stroškov, eh, glede delitve eh, dela, osebja za različne statistične urade. Tu so podrobnosti, o katerih bo še treba razpravljati na nadaljnih srečanjih s poročevalci v senci, potem se bomo spet obrnili na komisijo. Zaključil pa bi rad z naslednjim. Zelo pozdravljam to uredbo in upam, da bo to služilo kot precedans eh, za naslednje okvirne uredbe na tem področju. In zato se tudi zelo veselim nadaljnega eh, kolegijalnega dela na tem področju in upam, da bomo na koncu prišli do uspešne uredbe. Hvala. Hvala. Še gospod Pirinski bo dobil besedo in potem Lin Boyle, če bo želela. Izvolite think I have anything uh, substantial to. Mislim, da nimam kaj bistvenega za dodati, strinjam se s poročevalcem in tudi sam se veselim uh, produktivnih pogovorov v prihodnosti. Gospa Bojl, ne, tudi sama sem zadovoljna s to razpravo. Hvala. Um, Madam Lauristin. Gospa Lauristin, ne? Ste zadovoljni z razpravo? Želim povdariti eh, samo to, da imamo evropsko socialno raziskavo, ki ne pripada sistemu Eurostat. Veliko eh, metodologij, indikatorjev, kazalnikov je testiranih. Testirajo se že leta in leta. Imamo zelo pregledno metodologijo in neposreden dostop do baze podatkov. Zato upam, da komisija, eh, da se ne bo temu odpovedala. Hvala. Okay. Ali Eurostat želi besedo za zaključek? Seveda pozdravljamo to, kar je bilo povedano, vključno z splošno podporo tem prizadevanjem. Vprašanje preglednosti in popolnih informacij o podatkih, da je te podatke treba objavljati skupaj z informacijami o kakovosti. To je izjemno pomembno. Preglednost, eh, da mi eh, imamo namen objavljati vse informacije, ki jih imamo, potem sistem zagotavljanja kakovosti. Eh, s tem se tudi zelo ukvarjamo in to nam je zelo pomembno, potem harmonizacija različnih konceptov, metod in virov. Tudi to se mi zdi pomembno pa še močan okvir za zagotavljanje kakovosti, ki se bo učinkovito izvajal. Tako da bodo na koncu poročila, ki bodo objavljena, zelo kakovostna in pregledna. Um, vse te vaše komentarje sem vzel na znanje. Hvala. Hvala, hvala, da ste bili tukaj. Razprava je bila res zelo kakovostna in uh, lahko jo. Primerjamo tudi zadnjo razpravo na to temo, ki pa je bila zelo čustvena. Ta danes je bila bolj plodna. Hvala vsem, da ste ostali z nami do konca. Sestanka eh, je s tem konec. Srečali pa se bomo spet jutri, mm, ko imamo na dnevnem redu veliko zanimivih točk. Upam, da boste z nami tudi jutri. Prišli bodo tudi trije malteški ministri. In potem bomo imeli razpravo še o napotitvah delavcev v okviru eh, eh, direktive v storitvah oziroma eh, v okviru zagotavljanja storitev. Upam, da se vidimo jutri. Hvala.